Witam Państwa na początku oświadczenia pisemne. Gospe in gospodje, pisna izjava. Autori Mark Tarabila, Regina Bastos, Pascal Confan, Marie-Christine Berger, Renate Weber. Gre za pisno izjavo številka 84 skozi 2010. Večina poslancev je podpisala to izjavo zato skladno s členom 123 poslovnika lahko to objavimo v zapisniku. Tudi imena tistih, ki so podpisali to izjavo, bodo objavljeni v zapisniku. Druga izjava.